šest, me je predsednik konference, predsedniku odbora obvestil, da ni nihče nasprotoval priporočilu odbora EMPL za sprejetje delegiranih aktov, če v 24 urah nobena politična skupina ali pa vsaj 40 članov ne bo izrazilo nasprotovanja, bo to priporočilo sprejeto. V nasprotnem primeru bo potekalo glasovanje. Priporočilo pa je na voljo na spletni strani. Od pristojni odbori